Sedilo bo potekalo jutri, v času kosila, na koncu dopodanskega dela. Zasedanje nadaljujemo jutri, v torek 13. decembra, od 9. do 2. in od 3. do 8. in potem od 9. do 11. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletnih strani Evropskega parlamenta. Zaključujem današnje zasedanje in želim vam lahko noč.